Okay, well, I'm going... Prav, začela bom. Mislim, da nekateri pridajo nekoliko kasneje. Tako pa če. Mislim, da smo še v postopku sestankov poročavcev senci in potem tudi poročajo javnosti. To je prva točka. Danes jutra je deveta točka, referenčna merila v finančnih instrumentih in pogodbah. Gre za obravnavo prilogov sprememb. In kot veste, sem sama poročevalka na to temo. Koordinatorji so mi to poročilo v svojem odrosti namenili. Torej, začenjamo. Najprej bi se rada zahvalila poslancem in poročalcem senci za predloge sprememb. Na splošno mislim, da so koristni in da nasplošno gremo v isto smer. Upamo, da bomo nadrevali s pripravo kompromisnih predlogov, ki nam bodo omogočili, da bomo imeli razumno stališče za glasovanje. Kot sem dejala, sem že spremenila jasno poročilo in sem zajela tudi drugi krok predlogov sprememb, ki zajemajo nekatera področja, ki jih je potrebno pojasniti, zato da bo vse skupaj bolj podrobno določeno, to tudi po razpravah z vami in sporočevalci v senci. Sestali smo se že in že pripravljam predloge za področja, kjer mislim, da lahko veliko predlogov spremem povedemo v besedilo, tako bomo zadeve pojasnili, morda celo pojasnili. Poenostavili, oprostite. Svet bo tudi začel delati na to temo, vendar pa verjetno sredi naslednjega meseca. Mislim tudi, da bo zelo težavno priti do trialoga, ampak vseeno je dobro imeti naše stališče, da si ga bodo lahko ogledali ob začetku svojega dela. Tako bomo imeli nekoliko več časa v tem trenutku. Pa bi premaknili glasovanje na 17. ali 20. februar. O tem smo se že pogovarjali s poročevalci v senci, še pa se bomo naslednji teden. Poskusila bom razložiti, kaj poskušam s svojimi predlogi spremem, kolegi kaj s svojimi in potem bom se skupaj povzela. Nekaj spremenjenih zamisli imam pri 5.1. Pri 282. predlogu spremembe tukaj bi imeli tudi strokovno znanje jesme in bi potem videli, kateri, katera referenčna merila bi naj veljala. In potem imamo tudi upravljavce in tiste, ki so ekskluzivno, ki imajo ekskluzivno možnost podrevanja meril. To zato, da bi se izognili konfliktu interesov. Pojasnila sem, da pričakujem, da bomo izazeli nacionalne statistične urade in centralne banke, ker je to tisto, kar išče ljudje v drugem členu, da bodo izjeme. Želim pa imeti sled za tistimi, ki, za katere mislimo, da so naši ekvalenti v vladah. Še prav posebno, če se gledamo nekatere tretje države, tako da bomo lahko preverili, da ne bo to samo koristno in potem si naj Esma ogleda ali delno ali v celoti tisti, ki jih izjemamo, spadajo v celoten okvir. Ne bi pa podala eh, izjem kar vse vprek. Esma naj spreme odločitev po ustreznih posvetovanjih. Želim si, da bi to bilo na široko zajeto za tiste, ki se to želijo da bi imeli nadzirano ekstrakcijo, če tako želite. To je lahko kar obsežno, vendar pa verjetno nismo sposobni sprejeti vseh odločitev. Torej, rada bi, da bi ESMA imela pri, spostopen pristop, ko bi začeli počasi uvajati, kajti tukaj že imamo poročanje o agencijah, ki določajo cene. In morda bi lahko se odločili, kako bi to storili tudi pri kreditnih agencijah. Če bo potrebno, lahko to posodobimo kasneje prek delegiranih aktov in posodobljenih tehničnih standardov, tako da bomo v skladu spravili Joska. Na sestanku poročati o senci so nekateri nakazali, da se jim zdi, da bi morda lahko bolje prilagodili vseh v drugem členu, ne po petem. In to je nekaj, kar bom skušala zajeti v kompromisne predloge, kajti to je res. Kaj se opredelitev tiče, najpomembnejši predlog smo imeli, da imamo razlikovanje med reguliranimi podatki in eh, podatki, ki se sporočajo, ko gledamo tiste, ki prispevajo podatke v predlogu komisije je to vključevalo tudi možne OTC podatke v opredelitvi reguliranih podatkov. In mislim, da je to napačen signal, kajti mislim, da želimo spodbujati trgovanje. Zato sem naredila nekaj sprememb. Vir podatkov iz preglednih in nereguliranih trgov morajo biti podatki, ki so bolj zanesljivi in pravilni, kot tisti, ki prihajajo z manj preglednih trgov. Lahko pa seveda še kaj dodamo, kakšno novo formulacijo, če menimo, da preglednost ni ustrezna. Kar se kritičnih meril tiče, sem ohranila 500 milijard, vendar pa se zavedam, da bo to morda težko določiti čisto natančno in da bi lahko prišlo do kakšnih neželenih učinkov, tako da spet naj ESMA določi prak, če je to potrebno. Seveda pa govorimo o tistih najpomembnejših in ta številka 500 pomeni še vedno nek prak, ki je znaten, pomemben in torej ne upoštevamo vsakega evra. Potem sem tudi zaločila, da bi odstranili 100 eh, milijonski prak zaradi težav pri kvantificiranju. Mislim, da moramo poenostaviti strukturo tega, kar zajemamo in česa ne. Še vedno mi je všeč, da bi vsi upravljavci objavljali svoje vhodne podatke ali metodologijo. To je odvisno od tipa kriterijev. Če ste agencija, ki poroča o cenah, potem glede metodologije ni težav. Podatki pa so uh, občutljivi, ko so novi in potem kasneje nima nič proti, da jih objavljajo. Bi pa seveda to lahko bilo težavno, če bi jih morali objaviti takoj. Potem pa imamo tudi druge kjer so podatki morda urejeni, regulirani, je pa potem metodologija nekoliko pomembnejša za njih. To torej predlagam tam, kjer je to ključnega pomena. Še prav posebno na maloprodajnih trgih, tukaj bi vse objavljali in bi skušali poskrbeti tudi za vprašanje intelektualne lastnine prav tako bi potem odložili, ustrezno odložili objavo. Mislim, da imamo ustrezno pristop do tega, se pa zauzemam za to, da bi podedevali določene tipe licenciranja, da bi torej bili pregledni pri pristojbinah in ne bi imeli kakšne neustrezne subvencioniranosti na tem področju. to tudi pri CSD-jih. V tem trenutku mislim, da moramo imeti dvotirni pristop za tretje države. Ne moramo imeti kar ekvivalentnega režima takoj od začetka s tretjimi državami, kajti igramo pionersko vlogo na tem področju na podlagi zakonodaje Joska. Po eni strani torej morajo biti uporabljeni kitari, ki jih uporablja Josko in imeti moram potem tudi ekvivalente tam, kjer je to možno. Verjetno bomo se skupaj morali pregledati in če bo vse skupaj temeljilo na Josku, globalno gledano, potem moramo imeti tudi režim, ki gre v tej smeri. To smo storili tudi na drugih področjih, naprimer pri računovodskih standardih in pri drugih zadevah, to ni popolnoma nova zamisel. vloga Esme pri kriterijih. Formulacija, ki jo predlaga gej Mitchell, mislim, da je boljša kot moja. Na sestanku poročalcev v Senci smo se o tem pogovarjali in mislim, da lahko v vodni izjavi uporabljamo Mitchellovo formulacijo za ustrezen člen. Esma bi torej nadzorovala vse, vse najpomembnejše vse najpomembnejše referenčne vrednosti v EU. Če pa bi prišlo do zgodovinskih povzav z referenčnim merilom samim v določeni državi članici, potem bi tista država članica še vedno ohranila nadzorno odgovornost. Seveda bi se jaz s tem morala strinjati, lahko pa bi tudi zahtevali od nje, da to prevzame, če bi bilo potrebno. To je malo verjetno, vendar pa ta kombinacija tega, kar je predlagal gej, bi lahko bila ustrezna. Mislim, da je pri postopku določene najpomembnejših referenčnih vrednosti potrebno to imeti v mislih in potem bi tudi lahko postalo vprašanje, kdo je pristojen za določanje. Seveda, če bodo vsi v bančini uniji, bomo imeli jasne zavezništva in to, o tem smo se pogovarjali že v, na sestankih eh, s poročevalcem v Senci, s tem bomo še nadaljevali, bomo poskušali najti dogovor, da bo to ustrezno za nas. V prilogi, končno, o tem še nisem govorila. Sporočalce v senci pa skušam doseči, kar se da veliko skladitev z Joskom. Želimo si, da bo vse skupaj sorazmerno, še prav posebno, kar se tiče kriterijev glede surovin. Moramo upoštevati tudi vse najbolj aktualne podatke in morda tudi vložiti začetek veljavnosti do bolj ustreznega trenutka, ko bomo vedeli, da so razmere pri Josku urejene. Zavedam se, da imamo poslance, ki želijo popolno izjemo, tako da sem odprta za različne formulacije. Drugi pa menijo, da to ni zadovoljivo. Želijo si to storite kratko, bo vse urejeno pri Josku. Upam, da bomo torej lahko dosegli kompromis pri tem. Sedaj pa puščam besedo poročalcem v senci za njihove predloge sprememb in da povedo več o naši osmeriti. Najprej ELS. Gej, prosim. Hvala lepa, predsednica. Kot običajno ste zelo dobro in obsežno predstavili to temo. Cenim vaše delo na tem dosegu svoje predloge spremljem, osredotočam predvsem na področje uporabe na vlogo ESME, kodeks obnašanja, vhodne podatke, tretje države, prav tako pa spet govorimo o žvižgačih. Mislim, da je splošna podpora, da moramo imeti ustrezno določbo tudi za to. Kar se področje uporabe tiče, naj ponovim splošno podporo za pristop poročevalke. V tem trenutku so prelogi sprememb zelo širokega spektra in tukaj se vtikamo zelo veliko različnih področji, tako da moramo resnično v naslednjih tednih o tem zelo podrobno pomisliti. Mislim, da bomo morali še uh, si to podrobno ogledati in moramo seveda upoštevati tudi načela Joska, ko bomo to počeli. Tako da bomo oblikovali zakonodajo sorazmerno z značilnostmi, tveganji in tipi različnih eh, kriterijev meril. To je najpomembnejše. Hvala lepa, predsednica, za pripombe glede moje formulacije, glede vodne izjave o esmi. Mislim, da se tukaj lahko doseže dogovor v naših razpravah s poročevalci v senci in z vami. Esma bi naj nadzirala najpomembnejše kriterije merila, razen če bi določena država članica imela boljše postopke za izvedbo tega in bi potem to lahko prenesli na nacionalni organ. Zakaj? Nekateri medbančni kriteriji lahko vključujejo upravljavce in uporabnika več kot eni državi članici in bi potem uporaba kriterijev pristojne organe v tej državi članici, samo da neostrezno lotile tega. Mislim pa, da je to pomembno tudi tam, kjer ni ostreznega nadzora strani države članice. Morda bi se to lahko zgodilo, ne morem pa se zdaj spomniti, kje točno. Potem pa še 453. kar se tiče še prav posebno katero glede sorovin. Venen Langen predlaga, da bi to, da bi te osnovne proizvode sorovine kar izuzeli. In tukaj imamo potem tudi Olšmita 4 na 7, kjer bi bil drugačen poudarek glede tega vsega skupaj. Odprt sem, da si to skupaj ogledamo, mislim, da to moramo storiti. Morda bi lahko oblikovali ta predlog spremembe nekoliko drugače. Bomo videli, kaj bo povedal Werner, glede izjem, to si moramo ogledati popolnoma ločeno. Kar se kodeksa obnašanja tiče, je mnogo zainteresiranih strani dejalo, da pri manjših ponudnikih to ne bi delovalo v praksi. Še pravo posebno ne pri ponudnikih sorovin. tukaj moramo biti praktični, pragmatični glede lokacije ponudnika, vendar pa sem podal predloge sprememb, ko bi kodeks ravnanja naj bil pravno zavezojoč za tiste, ki podajajo najpomembnejša, najbolj kritična merila. Mislim, da moramo torej zagotoviti sodno pristojnost, tako da potem ljudje ne bodo kar tako podali podatko, torej, da bodo to storili na otemeljen način. Morda bi se skupaj lahko razdelili celo na kategorije in dosegli kompromis, da bi bili bolj pravno zavezujoči za pomembnejše kriterije, za druge pa manj. Kar se 16. člena tiče, 16. člena tiče, hodni podatki, moj predlog spremembe vključuje načela JOSKA glede tega, da si ogledamo tip stopnjo tveganja podatkov pri določanju določenih kriterijev. Preglednost se mora povečati, tako bi imeli večje zaupanje v podatke. Potrebno je razlikovati med podatki iz eh, reguliranih trgov, OTC trgov in izvedenskih mnen in mislim, da ste vi šli v isto smer. 在。 najpomembnejše kriterije, pa mislim, da bi morali tisti, ki objavljajo, objaviti tudi metodologijo, da bi potem pojasnili razliko med podatki in kaj točno je potrebno objaviti v določenih razmerah. To je torej področje, ki ga moramo še pregledati. Tretje države, členi, ki se nanašajo to, morajo imeti našo prav posebno pozornost. ZDA, čeprav razumem, trenutno ne zajema zakonodajo načel Joska, vendar pa je veliko govora o spremembah v ZDA, tako da moramo zagotoviti, da kot tisti, ki spremljamo zakonodajo v EU, ne bomo zaprli upravljavcev pred tretjimi državami. Predsednica vi in jaz sva podala predloge sprememb, zato da bi lahko vsaj na grobo upoštevali vsi načela Joska. Želim pa si slišati tudi mnenje kolegov. Naj izpostavim še predlog grede začasnih ekvivalentov. To je tudi v drugih zakonodajnih predlogih, tako bi pritisnili na tretje države, da bi razvili nadzorni regulativni okvir, ki temelji na načelih Joska. Kot ste dejali, predsednica, že na začetku, je to nekaj, kar moramo zelo pazljivo obravnavati. Potem pa še pomen zagotavljanja, da imamo ustrezen zunani sistem žvižgačev, ko bodo ti lahko neposredno poročali esmi, ko bi se določen nacionalni organ umešaval in ko bi javni interes to zahteval. Mislim torej, predsednica, da bomo dosegli dogovor, seveda se moramo vsi še posvetovati s svojimi skupinami, vendar pa zaenkrat mislim, da smo v fazi, ko si lahko gledamo kompromise, se grobo o tem dogovorimo. Bodo področja, ki bodo še sporna, to bomo obdelali kasneje. Hvala lepa za vaše trenutno delo. Hvala lepa. Emily, imeno SND. Um, overall, I... Hvala lepa. Mislim, da imamo veliko predlogov sprememb, ki gredo vse smeri. Previdni moramo biti, še prav posebno na področju opredelitev, kjer imamo kar nekaj novih konceptov, prelogih sprememb. Imamo torej kritične, največje, najpomembnejše kriterije. Mislim, da moramo tukaj biti zelo enostavni in jasni, kar se tiče opredelitev. To je moj glavni pomislek. Potem pa še en Sedaj imamo nekoliko bolj zapleten predlog, kot je predlog komisije. In to je tudi predlog, ki bi morda lahko bil bolj osko zasnovan, kot je to predlagala komisija. In bi imeli torej še šipkejšo pozicijo. Zdaj smo. Če si ogledam preloge spremem in pogovore med poročevalci v senci, Tako to rečem, upam pa, da bomo šli prek tega. Še nekaj pripomp, kar se tiče najbolj kritičnih točk, spet področje uporabe. Kot sem že veliko krat dejala, CS in D želi, kar se da širok, široko področje ehm, za to zakonodajo. In mislim, da bo to tudi predmet razprave s poročevalci v senci. Kar se tiče zahtev za upravljalce, ste že dejali, Sharon, da se želite osredotočiti na ravno te upravljalce. To je smiselno, po drugi strani pa moramo zagotoviti, da bomo imeli tudi določene zahteve za tiste, ki prispevajo podatke tem trenutku se mi zdi, da nekoliko slabimo kontakte, točke in sedaj vidim tudi nekaj pozitivnih točk pri tem, da bi to naredili zavezojoče. Kar se tiče kritičnih kriterijev, pa mislim, da se moramo osredotočiti na to, kar je ključnega pomena za nas v EU in moramo potem nadaljevati s tem. Mislim, da moramo pripraviti široko definicijo, ki bo uporabna tudi v prihodnje, ne pa vsega temeljiti na zelo široko zasnovanih kriterijih. Želimo si, da bi ti kriteriji torej potem tudi lahko se vključili v to področje, če je bilo potrebno. Mislim, da potrebujemo tako kvantitativno kot tudi kvalitativno opisovanje pri kritičnih eh, kriterijih. Mislim, da je to torej nekaj, kar moramo pripraviti. ESMA, SND, si želi odločno vloge za ESMA pri najpomembnejših stvarih za EU. To mora biti jasna povezava in dovoliti moramo, da gredo ne samo v smeri opredelitve regulativnih tehničnih standardov, temveč da jim damo tudi kar se da široko nadzorno funkcijo in možnosti, da posredujo, kar se najbolj kritičnih kriterijev tiče. Potrebno je tukaj še naprej razpravljati o tem. Tretje države. Mislim, da je to zelo težavno, delikatno vprašanje. Rada bi slišala tudi strani komisije, kaj oni menijo, eh, kaj predstavljajo njihovi predlogi za upravljavce v tretjih državah. Dobro bi bilo, če bi kakšne zahteve imeli, vendar pa potrebno je vse to narediti tudi izljivo v praksi. O tem smo se že pogovarjali. Gotovo pa bomo morali imeti obvezujoče zahteve tudi za upravljalce tretjih držav. Bilo pa bi dobro slišati še več strani komisije o tem. Mislim, da ni dovolj. Imamo samo načela Joska, kajti to ni zavezojoče in potem bi se lahko zgodilo, da bi kitere sprejemali izven Evropske unije in bi počeli vse, kar bi pa želeli in potem ne bi nič dosegli s to zakonodajo. Torej, nasplošno, mislim, da so to ključne točke. Upam, da bomo zaključili naše delo še za časa našega mandata. Vem, da svet ni prav hiter, vendar pa mislim, da moramo dobiti dober rezultat, ker bo to dober odziv na primere, ki smo jih videli, ko je prihajalo dokaj precej manipulacije z referenčnimi merili. Zdaj pa zeleni Filip. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Mislim, da imamo zelo dobro ekipo, ki se ukvarja s tem. Mislim, da še nismo videli vsega. Ko bomo odkrili, kakšen škandal je glede Fenčemer Forexa, bo Libor skal za zabavo. Nadaljeval bom v duhu Emily, ki je še vedno moja kolegica in prijateljica. Skušali, torej bomo biti kar se da praktični in moramo zagotoviti, da so vse omejite take, da bodo seveda še vedno praktično izvedljive. Upam, Sharon, da eh, si proevropsko usmerjena, vem, da si, nisi eh, preveč britanska in zato mislim, da vse skupaj v dobrih rokah. Da, res je, šli bomo preko regulativnih tehničnih standardov, kar se upravljalcev tiče. Nominalno je odgovornost in je to sporedno s tem, kar počnemo za banke, je odgovornost za nadzor, pa naj se gre za kritične ali najpomembnejše kriterije. Torej, tiste merile, ki imajo najširši vpliv, morajo biti pod odgovornostjo ESME. Potem pa vprašanje, ali to ESMA izvaja neposredno ali je to delegirano tistim, ki imajo sredstva in ekspertizo tukaj, mislim, na nacionalne organe. To pa je odprto za razpravo. In tukaj moramo biti praktični ne želimo pa delitev med nadzorom keterjev in indeksov. Smo na naftnem trgu in mislim, da je odgovornost za nadzor nad eh, keterji, ki vpliva na EU, na evropski in na nacionalni ravni. Vendar pa vseeno, potrebno je razumno izbrati, kar se tiče delite odgovornosti med nadzorom in izvrševanjem. Dejal sem že, da imamo, moramo imeti jasne opredelitve različnih kategorij. Tukaj ne smemo imeti preveč razdelitev. Imeti moramo kar se da jasne kriterije, tako na kvantitativni kot na kvalitativni strani glede pragov, opredeljevanja, kateri kriteriji spadajo v katero kategorijo. Mislim, da smo osamljeni pri ustreznosti kriterijev. In tukaj mislim na to, ali gre za finančne operacije, za katere so pomembni. Naprimer, zakaj opravno Libor za izračun variabilnih referenčnih vrednosti za hipoteke. Eh, zelo veliko je razlogov, da se lahko vprašamo, zakaj je tako. In ko imamo referenčna merila, da nekaj, kar ni ustrezno, ustvarja to tveganje. In resnično bi si želeli, da bi to bilo vključeno v zakonodajo. Torej, resnično lahko govorimo, da še nismo na točki, ko bi lahko resnično rekli, kakšna je ustrezna uporaba. Zato tudi nismo šli predaleč pri opredeljevanju, kaj je potrebno storiti. Smo pa komisiji dejali, da naj v naslednjih dveh letih to pregleda in naj potem, če bo potrebno, predlaga mm, popravo neostrezne uporabe referenčnih meril. Prav tako bi si želeli kar se da veliko preglednosti morda boste dali, da o zelenem vedno o tem govorimo, vendar pa moramo seveda zaupati trgom, želimo si, da bodo pregledni, ne pa nepregledni in mislimo, da preglednost prinaša stabilnost na trg. Če lahko resnično dokažete, da je predpreglednost škodljivo, potem mislimo, da je preglednost na mestu in to, kar se da v zgodni fazi. Pa tako imamo kar nekaj predlogov sprememb, da bi ukrepili priloge. Ne vemo še, kaj bo še eno storila s temi, vendar pa nas to zelo zanima, ko me čakamo, da vidimo. Dobro je, da se o tem pogovarjamo, da bomo pripravili dobro zakonodajo, tako da se veselim, da bomo to pripravili. Hvala lepa. Um, thank you. I, I... Hvala lepa. mislim, da govorite o imenu Sada Kamala, gospod Streček. Hvala lepa. Kamal je poročal senci za to poročilo in prosil mi je, da navedem nekaj njegovih pripomp, kajti žal danes ne more biti z nami. Težko je biti sajat kamal, kot vidite, vendar pa storim vse, kar je v moji moči. Zato ste eni mojih najpriljubljenših zelenih, pravi stariček, ker je pala pripomba, da je govornik duhovit. Uh, Zdi se, da imamo kar precej široko soglasje glede tega, če smo se pogovarjali prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Moramo pa seveda imeti stališče parlamenta pred volitvami v maju. Področje uporabe direktive je preširoko. Normal meni, da bi morali ciljati na tiste referenčna merila, ki so ranljiva za manipulacije, kot so iboli ali pa kritična merila, ki igrajo ključno vlogo pri delovanju finančnega sistema. Ne smemo regulirati merili samo zato, da bi pač to počeli. In to je že dolgo stališče gospoda Kamala. Saja podpira to, da bi Libor ostal v Združenem kraljestvu organi tam so ukrepili postopke za določene liberja, tako da Evropska unija sedaj s to zakonodajo skuša dohitevati. Ne smemo pa ogrožiti zakonodaje, ki je že pripravljena strani držav članic. ESMA. ESMA mora nadzirati in usklajevati delo pristojnih organov, vendar pa ne smemo in naložiti še več odgovornosti, več odgovornosti kot Eh, je sposobna izvajati. Potem kodeks ravnanja, ali bi naj bilo to pravno zavezujoče ali ne, saj ja ni pripričan, da bi to naj bilo pravno zavezujoče, glede na to, da bi lahko to pomenilo, da bi manj podjetij podajalo vročene referenčne mere, biti moramo eh, fleksibilni, okrepiti moramo referenčna merila ne smemo priti tako daleč, da bi potem sploh ne bilo več prispevkov. Gospod Kamal se veseli naslednjega kroga prelogov sprememb, ki bodo kompromisni in upa, da bomo lahko okrepili trenutno zakonodajo, ki jo že imamo glede referenčnih meril in da bomo imeli tako sorazmerno kot tudi učinkovito zakonodajo. Veseli se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. Seznam govornikov zaenkrat Langen in Gular. Še kdo? Komisija dobi besedo po poslancih, tako da boste lahko odgovorili na vse vprašanja, ki jih eh, bodo poslanci postavili. Werner. Hvala lepa. Naj povdarim, da se strategijo vodstvo poraževalcev. In ko je strinjam, danes eh, poteka seja odbora za industrijo o tovrstnih merilih za surovine. Ne vem še, kaj bo na koncu prišlo ven v poročilu gospe Matijas, cel kup amendmajev je, ampak zdi se mi pomembno, da poleg eh, finančnih ključnih meril tudi surovinske vsebinska merila ustrezno uredimo, vendar ne preveč, ker so predvsem tudi države v razvoju odvisne od tega vprašanja. Če izključimo evropske akterje ali pa jih eh, preveč obremenimo ali pa jih eh, celo prisilimo v to, da se umaknejo iz Evropske unije eh, kot strga, potem nismo nič naredili. Tam, kjer, so, kjer je fizično blago temelj in kjer se cene določajo s tovrstnimi kriteriji, so stvari drugačne kot pri finančni industriji. Ja, seveda so izvedeni surovinski inštrumenti, to je podobno kot pri eh, finančnih, ampak tam so vendarle stvari manj primerne za regulacijo, kaj te nafta in plin, to je področje, ki ga predvsem obvladujejo mednarodna državna podjetja in to mislim, da težko izboljšamo transparentnost ali vzpostavimo neko osnovo za ta merila. Bomo videli, kako bo odbor za industrijo to zadevo ovrednotil, ampak vemo tudi, da pri fizičnih kriterijih, pri tako imenovanih administratorjih, imamo celo vrsto neakterjev, ki so opozovalci, publicisti, ljudje, ki pač posredujejo primerjalne podatke in ti so še posebej aktivni na tem področju. Zato mislim, da moramo paziti na to, da te prostovoljnosti posredovanja informacij na trgu ne bi kakorkoli ogrozili. Toliko o finančnih trgih in mislim, da to lahko brez težav podpremo. E, to, kar pa zadeva ta merila za surovine, tu pa počakajmo na glasovanje danes v odboru za industrijo in potem še enkrat morda skupaj pogledamo, kaj bo s tem, da bomo upoštevali tudi lahko stališče odbora za industrijo. Sicer pa hvala lepa za ostalo in lahko vse skupaj v polni meri podprem. Hvala, Silvi. Hvala, Šeron. Hvala lepa vsem, kot je dejal Filip, imamo zelo dobro ekipo poročevalcev in poročevalcev v senci, tako da čisto kratka pripomba. Glede sprememb sem eh, kar pripričana, da potrebujemo širši pristop. Sploh je pomembno, da Evropa ne uh, poskuša tu preseči globalnih eh, izzivov, kajti to lahko privede do zelo različnega pristopa k eh, posameznim kazalnikom. Pomembno pa je, da zadevo dobjamo kar se da na široko. Kot drugo mislim, da potrebujemo sankcije, ne le administrativne, ampak tudi kazenske. To se mi zdi najbolj primerno v tem primeru, odvisno pa je seveda to o tradiciji v posameznih državah. Bi pa vas rada opozorila na mandma 23, ki sem ga spisala in ki izpostavlja odločitev sodišča, Evropske sodišča z včerajšnjega dne. Včeraj je namreč Evropsko sodišče uh, objavilo sodbo o tako imenem short sellingu. To naj bi ESMI omogočilo, da določene prakse prepove. Vprašanje je torej, do kakšne mere iti pri neposrednem nadzoru Euriborja, do kakšne mere iti pri drugih eh, ključnih merilih, in eh, kriterijih. To bomo še videli, ampak to pojasnilo o tako imenovani doktrini Meroni, ki nas je tako zelo mm, bremenila, ko smo pripravili ta pravila tudi za short selling, to mislim, da nam bo omogočilo neko večjo ambicioznost in prepričana sem, da bo eh, Filip eh, lahko zdaj prevzel to dediščino Paskale Konfana, ki sem mu tudi včeraj poslala elektronsko sporočilo s tem. Skratka, sodišče nas je bistveno podprlo. Eh, in mislim, da to vsekakor sodi tudi v to besedilo. Eh, Hvala lepa. Ni več prošen za besedo strani poslancev. Komisija. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa za to razpravo, ki kaže, da parlament zelo resno jemlje ta predlog. Kot rečeno, to vprašanje je zelo pomembno na globalni eh, eh, ravni, na ravni G20 in tudi na ravni mednarodnih eh, organizacij, ki določajo to vrstne standarde za vrednostne papirje. Predlog komisije naj bi zagotovil integriteto teh meril, sicer s tem, da se prepreči, da bi bili tam je bila izpostavljena eh, interesnim konfliktom, da se zagotovi enotna metodologija in podatki. Prav tako pomeni, da se zagotovi, da ta merila odražajo ekonomsko realnost, ki naj bi jo merili. Zato je pomembna tudi določba o izjavi upravitelja posameznega merila o tem, kaj naj bi to merilo sploh odražalo. Prav tako je pomembno, da se zagotovi ustrezno uporabo teh meril. Kar zadeva področje uporabe. Napovem, da je predlog komisije mm, utemeljen na standardih JOSKO. Ti so kar široko zastavljeni. To pa zato, ker v različnih ocenah in v različnih poročilih o posameznih trgih in eh, o teh eh, kriterijih oziroma merilih ugotavljamo, da so vsa ta merila izpostavljena določeni ranljivosti in zato je pomembno, da se zagotovi ustrezna raven regulacije in nadzora. To sploh zadeva izvedene inštrumente na področju božnega blaga. To ugotavlja predvsem IOSKO, kajti IOSKO ima posebna pravila, kar zadeva poročanje tisku o cenah za nafto in v okviru IOSKA tudi eh, ni nobenih posebnih, tako imenih karva od pravil za indeksa, ki so vezani na sorovine. Kar pa zadeva nadzorno vlogo ESMA oziroma dodatne vloge za ESMA, naj samo povem, da komisija pozdravlja to sodbo Evropskega sodišča, kar bo omogočilo so zakonodajalcema, torej tudi komisiji, da predlaga posebne določbe o vlogi ESME na ustrezni pravni podlagi. Naj tudi povem, da je komisija v svojem predlogu nalogo nadzora posameznih upraviteljev Mm, teh meril poverila nacionalnim pristojnim organom, saj komisija meni, da so ti nacionalni pristojni organi naj, v najboljšem položaju, da to izvajo, se poznajo eh, lokalni trg in imajo tudi vse potrebna sredstva za nadzor. Vendar pa morajo kolegi nadzornikov. zagotoviti tudi kolegialni nadzor v primeru, ko gre za čezmeni pomen posameznih meril. No, Kar zadeva sistem tretjih držav, za komisijo je zelo pomembno, da v ta predlog vključimo tudi predlog o sistemu enakovrednosti, ekvivalence. Kaj ti v okviru G20 to lahko ustvari situacijo, da bi brez takšne klauzule vsi upraviteli takšnih meril preselili svojo dejavnost izven EU, kajti tam bi bila pravila manj stroga, ampak moramo biti previdni, da bomo zaprli evropskega trga in zato je pomembno, da če so merila, ki se proizvajajo izven EU, če so takšna, da izpolnjujejo enaka pravila, potem se jih lahko uporablja tudi v EU. Moram tudi povdariti, da komisija tokrat prvič uporablja načela IOSCO o finančnih eh, kriterijih in zato mislim, da smo res naredili korak naprej pri zagotavljanju dodatne fleksibilnosti, kar zadeva oceno ekvivalentnosti. Vprašanje v zvezi z vprašanjem, ali je pomembno, da so ti ponudniki iz tretjih držav predmet nadzora strani regulatorjev, po našem menu, mnenju je to ključnega pomena, kaj ti dejstvo, da neka oseba za samo sebe izjavi, da spoštuje pravila, to po našem naj ne ustvarja enakih pogojev za vse, ki si jih želimo v zvezi z prihodnjo uredbo na tem področju. Hvala lepa. Najčisto na kratko pozamem. Mislim, da kompromisi, ki so pred nami, vsebujejo kar nekaj členov, kjer bo treba pripraviti različne kategorije glede načina obravnavanja tistih eh, akterjev, ki prispevajo podatke, kot je dejal Said. Namreč pri nekaterih gre praktično za avtomatično posredovanje podatkov v skoraj da realnem času. Veliko teh podatkov je na nek način prostovoljnih in če bomo ljudi preveč preplašili, potem se nam lahko zgodi, da preprosto ne bomo več imeli koristnih meril te vrste. Potem pa so tudi tudi področja, ki so dokaj subjektivna, pa so to vseeno kritična eh, merila, tam pa potrebujemo bistveno strožja pravila. Tako da se mi zdi, da bo treba te stvari pregledati in preučiti strinjam pa se z mislijo, da potrebujemo različne kategorije in prepričana sem, da se bo to pojavilo na več področjih. Strinjam se tudi s tem, kar pravi Emily, namreč, da bi morali imeti enostavno področje uporabe, ampak dejstvo je, da so ta eh, merila tako zelo kompleksna zadeva, da bo pač treba si priznati, da se zadeve obravnavajo na raznolik način. bistvo pa je, da jaz ima pač nočnici določeno odgovornost, ki so v določenih primerjih, v številnih primerjih celo, izvaja na ravni nacionalnih pristojnih organov, preprosto iz razloga, ker ESMA nima dovolj kadrovskih resursov, da bi to počela sama. Torej, nacionalni regulatorni organi nam bodo tudi morali pomagati pri tem, kaj so odizraveni in kaj ne. Tako da gre za nekakšne nadzorovane izjeme, da se na ta način zagotovi sorazmernost. V to pa je vključena tudi možnost, da se znamo odzivati na spremembe, da neko merilo, ki ni kritično, kritičnega pomena, lahko sčasoma postane ključnega pomena. Tako da mislim, da je pomembno, da opredelimo tudi kvalitativne elemente definicije meril kritičnega pomena, kajti ESM bo tu potrebovala določena navodila glede tega, kaj ima zakonodajalec v mislih. To se vedno znova pojavlja v zvezi z našo zakonodajo. Razumem, kaj mislite z tem, ali je podlaga prava ali ne, Filip. Ne vem, ali čisto stotno že vem, kako to zadevo definirati. Vidim, da imate vi definicijo osnove, ne vem pa, kaj je zdaj tisto, kar je primerno. Tako da bo na tem, mislim, da treba še malce delati, da vidimo, kako vse skupaj zapakirati. Ker nekateri vidiki eh, primernosti so urejeni že v Mifidu, skratka, ali so neke investicije, eh, neki investicijski produkti primerni za. investitorja, posameznika in tako naprej. Če ima komisija tu kakšno zamisel, bi bilo to tudi zelo koristno. Seveda bomo spremljali tudi delo odbora za industrijo in to z velikim zanimanjem. Z oljem in premogom smo imeli težave, ker eh, to ne sodi v MIFID in eh, rešitev bi morda bila tudi na tem področju ta, da bi to bilo potrebno s časoma eh, vključiti v MIFID, ampak to morda ni naloga generalne direkcije Mark same. Ampak to je morda nekaj, kar imamo lahko v mislih na daljši rok kot eh, del morebitne rešitve za številna področja, ki nam povzročajo preglavice. Kar zadeva sankcije, večina teh sankcij se bo verjetno eh, lotevala zlorab trga. In eh, na tem področju smo bili zelo previdni da smo tu finančna merila, referenčna merila ustrezno obrnavali. Tako da to bo treba razumeti v tem kontekstu, ker s tem ne gre za spremembo tega, kar se odvija na področju zlorab trga, ampak bo treba preučiti, kakšen režim sankcij bi bil primeren. No in še na zadnje, komisija. Strinjam se, da na nekaterih področjih eh, skušate uporabiti pravila IOSKE, na drugih pač to ni možno. Mislim, da smo številni to skušali že mm, razjasniti. Eno od področji, kjer smo mi celo razširili področje uporabe pravila s predlogom komisije, je eh, nadzor finančnih inštrumentov. Včasih gre morda tudi za vrednotenje sredstev, ki niso nujno finančni inštrumenti. In zato sem vključila tu omembo IAS. Vsekakor sem pripravljena upoštevati tudi strokovno mnenje na tem področju, ali je ta definicija prava, ki smo jo sam vključili, ampak eh, bistvo je, da se vključi tako finančna sredstva, eh, kakor tudi inštrumente. In tu morda je neka razlika. Če torej zaključim mislim, da se počasi približujemo nekemu razumnemu pristopu. Dejstvo je, da bodo tako na eni kot na drugi strani nekateri nekoliko nezadovoljni, ampak mislim, da imamo dovolj skupnega, da bomo na koncu pred seboj imeli nekaj, kar bo omogočilo nam vsem, da bomo relativno zadovoljni, eh, da bomo kar pretežno nekako v območju Ioska in da bomo stvari potem s časoma lahko še ustrezno izpilili, ko bomo dobili dodatne informacije strani Ioska, tako da se bodo stvari sproti usklajevale, tako kot je to pri bonitetnih agencijah. Časovnica torej. Glasovanje ne bi zdaj predstavili na 17. februar, to je torej naš zadnji načrt nekako, če se lahko tega držimo, potem bomo imeli dovolj zgodaj tudi že stališče odbora, da bo tudi svet lahko konkretno obravnaval naš predlog pri svojem delu. Na ta način jih lahko spodbudimo, da upoštevajo naše delo. To bo pomeni, da bomo tudi pravočasni za glasovanje v plenumu aprila. Če bo svet dovolj hiter, nikoli se ne ve, bi morda zadevo lahko tudi pravočasno spravili pod streho. To je morda tudi neka, neka korenček, ki ga lahko ponudimo. Dobro, gremo naprej. Točka 10. Poročilo o skladnosti. Zopet jaz v imenu odbora. Nekaj amandmajev je bilo. sicer smo te manj dobili od koordinatorjev, kajti to je področje, kjer koordinatorji kar veliko sodelujejo. Bom eh, povedala, kakšno je trenutno stanje. Najprej hvala Elisi Ferreira in Borkartu Balcu za konstruktiven prispevek k tem amendmajem, kar zadeva povečanje skladnosti zakonodaje EU na področju finančnih storitev. Gre za poročilo našega odbora, ki je pomembno zdaj eh, proti koncu našega mandata, da na ta način lahko pomagamo pri delu naših kolegov v naslednjem mandatu. Je pa to tudi nekakšen odraz našega doseganega dela na tem področju. To poročilo temelji na širokem javnem posvetovanju s številnimi deležniki, ki smo ga opravili leta 2014 in sicer na temo, kako izboljšati skladno zakonodaje EU na področju finančnih storitev. To posvetovanje se je osredotočilo na uh, skladnost in soodvisnost zakonodaje in pa procesa odločanja v institucijah. V tem poročilu imamo več konstruktivnih priporočil za naše naslednike, tudi za odbor Ekon. Eh, in sicer, da naj zahtevajo redna poročila generalne direkcije Mark o stanju prenosa zakonodaje, ki smo jo sprejeli v tem mandatu. Pomembno je tudi, da odbor pogosteje posega po širokih javnih posvetovanjih, da dobi impuls strani cele vrste deležnikov. Prav tako je pomembno, da se zagotovi sodelovanje poročevalcev in poročevalcev v senci pri povezanih zakonodajnih predlogih. Prav tako je pomenilo, da komisija opravi oceno izvedljivosti kodifikacije zakonodaje EU z tega področja v enoten zakonodajni akt. Prav tako menimo, da bi morala komisija sprejeti notranje smernice glede ocen učinka in eh, potrebujemo večjo stopno koordinacije med službami službe in eh, potrebno je opraviti tudi koordinirane preglede obstoječe zakonodaje in predlagane zakonodaje. Vem, da se nekaj tega že odvija znotraj komisije, ampak mislim, da je treba zadevo še razširiti in vključiti tudi tiste izven komisije. Če grem zdaj po, po, skozi amandmaje, amandma ena pojasnuje različne načine regulacije podobnih eh, dejavnosti, to lahko privede do potencijalnih eh, izkrivljanj, to je spremljivo, enako velja za amandma 2 k odstavku 9, ki priznava da komisija v svojem letnem programu dela dejansko skuša vzpostaviti jasne časovnice za pripravo nove zakonodaje in eh, to je tudi pozitiven dodatek k poročilu. Vseeno pa menim, da je pomembno, da se vključi tudi poziv so zakonodajalcema, da še naprej zagotavljata gotovost eh, za deležnike, kar zadeva novo zakonodajo. In eh, zato mislim, da lahko podpremo amandma Burkarda, Eh, glede upoštevanja specifike in eh, posebnosti posameznih finančnih sektorjev, kako tudi načelo sorazmernosti, ko komisija ocenjuje izvedljivost kodifikacije evropske zakonodaje z področja finančnih storitev v en sam pravno zavezujoč akt. Naj še enkrat na, tem, na tej točki omenim, da kot rečeno, ja, imamo program dela komisije, ampak pogledamo samo na to, do kakšnih eh, zamud je prišlo pri nekaterih zakonodajnih aktih z področja finančnih storitev. Eh, tudi poročilo Likanen mimo grede, ki je še vedno v komisiji in ki ga bo ta zdaj predložila v trenutku, ki bo poroma nekoristen in ki ne bo upošteval dela in strokovnega prispevka tega sklica parlamenta. Manj navdušena sem nad amandmajem 3 k odstavku 11, ki vključuje tudi eh, predlog, da je dejstvo, da bi imeli enake poročevalce in poročevalce v senci, morda koristno, morda pa tudi ne. Če pogledamo nekatere predloge okrog MIFID-a in nesorodnih eh, aktov, vidimo, da bi tu sodelovanje oziroma da bi bili enaki poročevalci, poročevalci v senci vsekakor pripomoglo k skladnosti. Se pa seveda zavedam, da v večjih skupinah želijo poslanci seveda imeti tudi nekaj, na kar lahko gledajo kot na njihov vlastno področje, tako da morda bi vendarle morali poiskati neko ureditev v smislu delovnih skupin, tako da bi v kompromisih morda zadevo uspeli rešiti na takšen način manjše skupine seveda lahko zagotavljajo več kontinuitete, eh, ker je manj ljudi v posameznih skupinah, ki se spoznajo na to področje. Dejansko pa mislim, da ne moremo mimo dejstva, da bi to bilo koristno. Pogosto vidim, da sem sama edina, ki pri trialogih ima pregled na celotno situacijo in to je dokaj zastrašljivo. Mislim, da bi morali imeti več ljudi eh, s takšnim celovitim pogledom. Prav tako težko podprem amandma 4 k odstavku 14, saj ta postavlja pod vprašaj eh, besedo skladnost, ko obravnavamo razmerje med evropskimi pravili in eh, pravili, ki jih sprejemajo eh, druge velike hm, pomembne jurisdikcije. Seveda vsaka jurisdikcija, jurisdikcija suverena pri svojem odločanju, ampak dejstvo je, da zaradi medsebojne povezanosti globalnega finančnega sistema više stopne skladnosti in koordinacije vsekakor predstavlja nekaj zaželjenega eh, pri razmišljanju o tem, kako je naša zakonodaja povezana z zakonodajo drugih jurisdikcij in to je seveda vezano tudi na delo, ki se izvaja na zelo visoki politični ravni v okviru G20. Preden torej dam besedo kolegom za komentarje, naj zaključim s tem, da povem, da poleg naših eh, razprav v odboru, eh, pododboru Ekon, eh, to poročilo predstavlja zelo koristno referenco in pa tudi usmeritev za naše naslednike. Komisijo pa pozivam, da naj upošteva naše pripombe in priporočila v tem poročilu pri svojem nadaljem delu. Torej, želi kdo besedo? Tiste, ki ste vložili amandmaje vas ni. Nihče? Dobro. No, glasovanje bo najverjetneje 30. Kot rečeno, gre za poročilo odbora, to ne bo šlo naprej na plenom. To je pač zamisel o tem, kako najbolje deliti najboljšo prakso. S pomočjo sekretarjata torej bomo to poročilo ustrezno aktualizirali in vam ga pravočasno tudi razposlali. Tako, zdaj pa gremo naprej. Skladi denarnega trga. Said El Kadravi je poročevalec, si tu, si. Torej obravnava predlogo spremem. Said, izvoli. Mm -hmm. Eh, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ehm, om te beginnen wil ik eh, vaststellen dat er op dit dossier toch. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, 433 predlogov sprememb je bilo vloženih, kar kaže, da ta tema zbuja velik interes. To sem želel poudariti. No, že na prejšnjih sestankih smo sporočevalci v senci pripravili dobro podlago za naše delo v zvezi s konkretnim predlogom Evropske komisije in celo vrsto ukrepov, ki jih predlaga za ureditev področja delovanja skladov denarnega trga, predvsem tistih, ki delujejo na nereguliranem trgu, kjer je prisotnih kar nekaj um, vidikov, ki predstavljajo tveganje. Eh, ti skladi predstavljajo zelo pomemben delež eh, ekonomskega trgovanja in tu si ne smemo zakrivati oči. In zato moramo doseči to, da bodo pri svojem delu uporabljali ista pravila igre. Številni predlogi sprememb so zelo objektivni. Včeraj sem govoril z poročevalci v Senci in zdi se, da se strinjamo v zvezi s celo vrsto točk. Uh, naprimer v zvezi z um, razširitvijo likvidnosti, v katere so vlagatelji pripravljeni vlagati, ter možnost, da se jih zamrzne, kadar je to potrebno, možnost, da se zahteva zunanjo oceno in nadzor. Torej, vse to so predlogi, pri katerih se strinjamo tudi s komisijo kjer pa je treba še marsikaj izboljšati in o tem bomo še razpravljali v prihodnjih tednih. Določene zahteve za likvidnostna sredstva bo treba še dodatno izpiliti. Vsekakor pa bo treba pretehtati, možnosti za te, denarne, za te sklade denarnega trga, zato da ohranijo nek svoj način delovanja in pri tem moramo med njimi tudi razlikovati, ne moremo jih dati vseh v isti koš. Torej, jasne so zahteve glede konstantne neto vrednosti sredstev oziroma variabilne neto vrednosti sredstev v denarnih skladih in nekateri kolegi so uložili predloge sprememb v zvezi s tem. Sam menim, da bi morali čim bolj podpreti predloge komisije. Komisija namreč predlaga, da bi se glede uh, teh sredstev pripravilo nek triletni nadzorni načrt. Torej, glede variabilne vrednosti sredstev, mislim, da bi se lahko navezali na uh, študijo iz Harvarda, um, ki pravi, kolikšna bi ta sredstva morala biti v denarnem skladu. Zdaj moram vam takoj povedati, da se nekateri zauzemajo za to, da bi v celoti prišli iz konstantnih neto iz določitve konstantnih vredno, eh, neto vrednosti sredstev na variabilne. Zdaj tukaj so razlogi finančne narave in številni so taki, da jih je težko podpreti. Vsekakor je razlika med temi skladi v tem, koliko likvidnosti ponujajo. In v eh, času krize je ravno to, da se tega ni vedelo, da je bil ta podatek nepregleden, povzročilo beg vlagateljev. In če bi bila določena variabilna vrednost sredstev in bi ta morala biti poznana, bi se temu verjetno izognili. Potem pa še eh, prava računovodska vrednost skladov plus eh, amortizacijski stroški so podatki, na podlagi katerih bi vlagatelji bolje razumeli tveganja na določenih denarnih trgih. Zato je treba v zvezi s tem marsikaj pojasniti. V zvezi s konstantno vrednostjo sredstev študije kažejo, da imamo tukaj razlike od 10 do 15 odstotnih točk, ne glede na to, ali jih izražamo v evrih ali v dolarjih. Se pravi, imamo tukaj precejšnjo neravnovesje glede na realno vrednost uloženih vrednostnih papirjev. Um, ob vseh teh številkah se mi zdi, gospa predsedujoča, se mi zdi um, predlog, da bi omogočili prehod na določitev variabilne vrednosti sredstev zelo primeren in ga podpiram. Vsekakor pa bi se o načinih tega prehoda morali še dodatno dogovoriti. Če se večina ne bi opredolila za ta prehod, potem bi morali razmišljati, o samem strošku za depozite in za zagotavljanje njihove varnosti, ampak to je precej bolj kompleksno vprašanje, o katerem bi morali v nadaljevanju še razpravljati. Tako da se veselim vseh vaših prispevkov in uh, eh, nadaljnega konstruktivnega sodelovanja. Hvala. E e Hvala lepa.

Eh, in treba je iskreno povedati, da njegovo delo temelji na skupnem razmišljanju in sodelovanju, pa čeprav nismo dosegli dogovora v zvezi z vsemi točkami, vsekakor delali smo v duhu iskanja kompromisa in zato se poročevalcu zahvaljujem. Cilj te ureditve je predvsem v tem, da bi razmišljali o različnih možnih sredstvih, s katerimi bi zagotovili večjo finančno eh, varnost ter hkrati zagotovili boljše delovanje realnega gospodarstva, ki nujno potrebuje te vire financiranja. Eh, v zvezi s točkami, ki jih je izpostavil eh, poročevalec, bi omenil naslednje in sicer um, glede razširitve upravičenih aktivnih sredstev, ki bi jih lahko prenesli tudi v druge sklade, s katerimi bi, um, v katere posegajo vlagatelji, se tukaj postavlja to vprašanje razlikovanja med konstantnimi in variabilnimi sredstvi. Uh, pri tem pa nismo še našli nekega skupnega mnenja. Na mizi imamo še neke možne kompromisne predloge, bodi si na podlagi predloga komisije, bodi si na podlagi predloga poročevalca, kakorkoli sprejeta možnost ne bi smela ogroziti konstantnih neto um, vrednosti. Zato moramo delo nadaljevati v istem konstruktivnem duhu naprej in tako bomo nedvomno dosegli željeni rezultat. Hvala lepa. Alde Wolf Klinc. Hvala lepa. Kot je dejal Jean Paul, smo imeli razprave s počevalko um, zelo na pozitivni podlagi. Rad bi se torej tudi zahvalil mu za prvi kompromisni predlog spremembe. Najbolj ključnih stvari seveda še nismo obravnavali in upamo, da bomo to hitro storili, da bomo našli način, kako doseči soglasje. Naj podam nekaj pripomp. Kot sem že dejal, je ključni cilj zagotoviti, da bomo imeli stabilno in likvidno situacijo, ko bodo skladi danega trga lahko služili našemu namenu. Da bi torej zmanjšali tveganja, pa moramo sprejeti kar nekaj ukrepov. Na katerih primerih smo že dosegli dogovor, da tukaj to zadeva dnevne likvidnostne meje, ali bo to 25 ali 30 odstotkov, o tem se moramo še pogovarjati, vendar pa mislim, da je glavna usmeritev jasna. Tudi, ker se kakovosti premoženja tiče, mislim, da so glavne stvari jasne. Imam pa vprašanje, kar se tiče vloge nekaterih različnih skladov. Mislim, da tukaj še ne vemo čisto točno, čisto točno katere kategorije moramo imeti. In tukaj vidim vlogo za oba tipa skladov, kajti oba lahko zmanjšata tveganja, če bo to, če bo do tvegan prišlo. Kot je likvidnost, odveganih razmerov, ko pride do tega. Istočasno pa bi lahko torej imeli eh, pozitivna dva te smeri. Če bi odstranili KNVS, bi potem lahko imeli zelo veliko dodatne likvidnosti, ki ne bi samodejno ostala v skladih in bi končala kje druge, naprimer tudi na eh, bančnih računih. Tukaj govorimo o zelo visokih številkah, govorimo o bilijonih. In mislim, da bi to resnično povečalo celotno tveganje na trgu. Zato moramo biti zelo previdni, ko razmišljamo o možnostih in tveganjih, ki so povezani s tako potezo, kar se tiče če noče po stroških, to lahko uvedemo, vendar pa mora biti to seveda strogo nadzorovano. Kar se bonitetnih cen tiče, to ste že načeli, podali ste tudi nekaj kompromisnih predlogov, mislim, da tukaj ne bo težav pri dosegi soglasja. Prav tako je pomembno, da ko govorimo o pravilih glede diverzifikacije, da se moramo izogniti koncentraciji tega pri tem vprašanju. In še zadnja točka. Zagotoviti moramo, da omejimo ali se celo izognemo zunanje podpori javnih organov, celo sponzorstvo, ki tako se je izkazalo, je pravzaprav kar bila realnost v preteklosti. Ne samo, eh, ni bilo samo tveganje, ni bilo samo potencijalno. Skladi niso samo govorili o tem, dejansko je, se je to dogajalo. In mislim, da se moramo tega tudi lotiti. Mislim, da torej gremo v pravi smeri. Napredek je, nismo pa še končali dela. Veselim se na dan izmenjavanja mnenja. Uh, thank you very much. Uh, Hvala lepa. Filip, zeleni. Uh, Pozdravljeni, še enkrat. To vreden ben fan da kvalitet. No, naj povem, da sem tudi sam zelo zadovoljen z delom, ki ga je opravil naš poročevalec. Zadovoljen sem tudi z vzdušjem, v katerem so potekala ta pogajanja. Ekipa je bila uh, čudovita, ampak oprosti, Said, nadaljeval bom v angleščini. Ključno vprašanje je, ali si še vedno želimo KNVS sklada v Evropi. Vem, da je ekstremno leva ideologija govorila, da bi naj te sklade popolnoma odpravili. Verjetno imajo tudi razloge za to, zakaj to pravijo. Včasih je kulturno težko za evropejce, zahodnjake, kaj prepovedati. Kajti po letu 68 je prepovedano prepovedovati, zato torej nismo nagnjeni k temu, vendar pa. Če je nekaj slabo za družbo, potem bi morda morali o tem tudi premisliti. Moja skupina ni razdeljena, morda zato, ker smo manjši. Če pa bomo lahko postali večji, bi bilo še boljše, tako bi potem preverili tudi našo stabilnost. Tako da, torej, bi vse pozval, da druge skupine umijo svojo rast, tako da umi lahko rasli. No, šalo na stran, kakorkoli že. Resnično menimo, da bi KNVS morali se pretvoriti v NVS. -je seveda imamo potem prehodno obdobje in ne moramo kar tako prepovedovati eh, VNVS in potem uveljaviti pogoje povsod. Želimo pa si dodatne pogoje v prehodnem obdobju za VNVS. Istočasno moramo imeti blažilnike za to, da bi lahko potem ocenili vrednost VNVS v sejo po enoti in pa tudi realno vrednost. In to je seveda potrebno storiti korak v to smer. In potem tudi proticiklični blažilnik eh, bi naj vzpostavili vedno, ko bo prihajalo do težav, tako da bi imeli simetrični pristop k blaženju. Potrebno je omejiti možnost v NVS-ju, da bi uporabili računovodsko metodo za izračun svoje vrednosti in potem pod določenim pragom, naprimer pod 20 odstotki, mislim, da moramo pod to majo tudi govoriti nekatere izjeme. Sharon je predlagala nekatere predloge sprememb. Istočasno pa moramo potem seveda tudi omogočiti začasne izjeme. Prav tako pa smo opazili podobne preobesmem tudi pri drugih. Celotna razprava o ohranjanju VNVS-ev in KNVS-ev, mislim, da tukaj še nismo dobili odgovora na vprašanje, kako se izogniti temu, da bi tisti, ki prvi ukrepajo, imeli prednost. Tukaj še nisem dobil pravega odgovora. Prehodno obdobje, KNVS proti VNVS in kaj še. Podprli bi poročevalca pri tem, da prepovedujemo tiste sklade, ki imajo sedež v davčnih oazah. Potrebno je seveda zaščititi tako plačevalski denar in tukaj moramo dobiti podporo tudi javnih državnih organov. Potrebno je omejiti izpostavljenost eh, OTC izvedenim instrumentom, tako da jih bomo omejili investiranje v izvedene instrumente, ki so na reguliranem trgu. pravim, nisem popolnoma zadovoljen s tržno strukturo MIFID-a, moram reči, da gre MIFID v pravo smer. Jean-Paul je tudi kar nekaj predlagal v tej smeri. Predlagamo, da bi urejali tudi plačno politiko. Če so denarni skladi skoraj da banke, potem mislim, da moramo imeti enako politiko kot jo ja, imamo za banke, čeprav se to zdi Združenemu kraljestvu sporno, vendar pa po sodbi včeraj upam, da bo Evropsko sodišče šlo v isti smeri in bo potrdilo sposobnost Evropske unije, da izvaja zakonodajo na tem področju. Seveda, moramo okrepiti pristojnosti ESME in to pomeni, da morajo sistemski organi biti pod neposrednim nadzorom ESME tako da mora seveda tudi ESMA imeti pooblastila na področju denarnih skladov. Prav tako morajo denarni skladi imeti rezervne načrte, če bodo prišli v težave. Bolje je torej preventiva kot kurativa, imeti moramo načrt. Samo, tudi če je načrt samo 80 odstotno ustrezen, je bolje kot če nimamo nič. Tako, to je to. Veselim se zanimive, morda tudi žgoče razprave včasih. Kajti sedaj smo se vrtevali enostavnega besedila, mislim, da bomo prišli tudi k težjemu, prav k malu tega se že veselim. Hvala. Much, Čežek, uh, represent... Hvala lepa. Gospod Streček, spet v imenu Sajeda. Okay. Še enkrat dobro jutro, da. V imenu Sajeda. Nekaj njegovih pripomp rad bi se zahvalil poročevalcu in poročevalcem v senci za produktivno razpravo včeraj, vendar pa bi rad še enkrat izpostavil svoje stališče glede blažilnika KNVS med krizo smo imeli veliko izpostavljenosti ameriškemu finančnemu sektorju in to ni bilo zaradi danih skladov. Komisija pa tudi priznava, da so KNVS in VNVS skladi imeli sredstva, za katera nekateri sedaj menijo, da pravzaprav sploh niso bili skladi danega trga. Bodimo jasni, ti blaženiki, to so prepovedi, to so oblikovali regulatori za banke, ne pa za sklade tem primeru enostavno nimamo dovolj likvidnosti, da bi blažilniki bili komercialno izvedljivi. Lokalni organi, investitorji, pa tudi drugi drežniki so stopili v stik s sajemom, ki menijo, da je ta blažilnik velika napaka. Morda bi mednarodni regulatori si želeli blažilni kov, vendar pa seveda imamo velike razlike med eh, temu, kar zahteva, tem, kar zahteva skladi in centralne banke. Triodstotni blažilnik eh, ni ustrezen in mislim, da je to veliko bolj izpostavljeno, pristojbinom, kot pravi nekateri. Če želimo okrepiti zaupanje v denarne sklade, bi to lahko storili ravno s pristojbinami, ne pa z blaženiki. Ker ti blaženiki so namenjeni čisto drugemu modelu. Tako bi enostavno zatrli ta sektor. Če si kdo to želi, potem prav. Vendar vam morajo biti pošteni, tako kot so tudi pančniki, investitorji in drugi. Hvala lepa, to so pripombe. Sajda. Če... Hvala lepa. Še ostali govorniki? Prebrala bom. Kdo je še? Mitchell, Gulad, Lulin in potem še sama. Verjetno nihče drug. A ja, še. Prav. To je to. Če želi še kdo spregovoriti, naj mi prosim povem. Gej. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa poročalcu in poročalcu Sinci, že vam polima prav. Imamo različna mnenja in to še prav posebno na področju KNVS, to je težko vprašanje. Seveda moramo izboljšati zakonodajo in sklade denarnega trga, to lahko podprem. Vendar pa, irski poslanec je prejšnji teden, ki je predstavljal neodvisno mnenje, da kar se tiče um, imetnikov obveznic v časih krize, da bi bilo kar najbolje jih eh, zažgati, pa bi potem videli, kaj se bo zgodilo. Tukaj mislim, da smo tudi na podobni poti pri KNVS. Storimo nekaj, pa potem pogledamo, kaj se bo zgodilo. Če želimo resnično znižati sistemsko tveganje, potem mislim, da se moramo tega lotiti na ustrezen način. Mislim pa, da je prihodnost tako za KNVS kot v NVS. -e. kitajski blažilnik bi likvidnost izrinil iz evropskega bančnega sistema. In mislim, da so nekateri o tem že govorili. Če obvežimo k likvidnosti, mislim, da to tudi ne bi bilo dobro. Na iskem že imamo težave s tem. Tisti, ki so na ste način uporabljali sklade, vedo, kaj se dogaja. To bi pomenilo tudi umik likvidnosti iz drugih bank, verjetno tudi izven EU. Moramo si zapomniti, da KNVS pomeni velik del podjetniškega likvidnostnega eh, likvidnostnih sredstev in mislim, da bi jih potem Evropa li tega, če bi potem vse skupaj zbežalo drugam izven Evropske unije, naprimer v ZDA. Kaj se tiče bora za finančno stabilnost, mislim, da so podali drugačno oceno KNVS-ju, vendar pa podrobnosti ne bom šel. Komisar Gargar pa je dejal, da analize kažejo, da ne smemo imeti kapitalskega blažilnika. Mislimo, da bi obraženik moral biti potem tako obsežen, da denarni skladi ne bi več mogli delovati. Če bi bil pa tako majhen, da bi še bil spremljiv, pa ne bi pomenil nobene zaščite pred eh, krizo, kot je bila leta 2008. Torej, ne gre samo za to, da se samo industrija želi enostaven postopek na tem področju. Tudi drugi bi morali prisluhniti, kaj pravijo investitorji, finančniki. Nedavno smo se sestali s predstavniki univerz, um, agencij um, socialnih stanovanj, ki so dejali, da si želijo solventnostni, likvidnostni in donosa v tem vrstnem redu. Če bomo šli po tej poti, po naši poti, potem alternativa ne bo in te moramo razmisliti. Kar se tiče potencijalnih tveganj, mislim, da tveganj ni prav veliko. Mislim, da so predlogi glede likvidnostnih pristojbin nekaj, kar bi lahko bil kompromis, ko bi lahko pomirili strahove. Predsednica, ne želim iti še v večje podrobnosti, poznate moja svališča, vendar pa moram reči, da je to zelo pomembno vprašanje. Na zelo nevarnem terenu smo. Mislim, da bi bilo zelo nevarno, če bi izključili KNVS in VNVS iz potencijalnega zagotavljanja likvidnosti. To bi škodovalo EU, dalo pa bi prednost ZDA in ostali. Torej, sodelujmo pripravimo primeren rezultat, kot to vedno počnemo. Prosim pa, da poslanci ne zanemarjajo pomembnih stvari. To je pomemben del likvidnosti za denarne sklade v Evropski uniji. Hvala lepa poročavcem in poročavcem Senci za pravno delo pri tem težavnem dosjeju. Sylvie. Je, je partage Hvala, Sharon. Strinjam se s, s zaskrbljenostjo eh, kolege. Tukaj gre namreč za sredstva, ki so odločilnega pomena za financiranje gospodarstva mm, in še zlasti financiranja v Evropi, ki bi moralo priti bolj na način financiranja eh, trgov v zvezi s tem nimamo neke jasne linije, um, vsekakor pa ugotavljamo, da smo na različnih bregovih med različnimi skupinami. Vsekakor pa se vsi zauzemamo za to, da bi zagotovili vire financiranja za naše gospodarstvo, nekateri pa pri tem podpiramo ene modele, drugi pa druge. Na vsak način, če bomo ohranili sklade s konstantno vrednostjo sredstev, mislim, da bo tukaj zelo težko preverjati in nadzirati morebitno izkrivljeno delovanje. Tako da, no, najlepša hvala za enkrat, vsekakor si bomo vaše kompromisne predloge pobliže ogledali in proučili, potem pa bomo videli, kako bo nadaljne dogovarjanje potekalo tudi s svetom. Vsekakor pa se mi zdi, vsaj v primerjavi z druženimi državami, da smo tudi v tem primeru videli, kako zelo se razhajajo naše prakse um, financiranja uh, v primerjavi z deželo na drugi strani Atlantika. Gospa Luling. Ja, hvala lepa. Sama lahko zelo nakratko povem, da se strinjam s tem, kar je povedal kolega. Na prvi razpravi o denarnih skladih, ki so izredno pomembni za ulaganja eh, tako institucionalnih kot drugih ulagateljev, eh, bi želela podati dve pripombi, ki sem jih že podala na začetku te razprave in ki sta še vedno aktualni. E, tu se razpravlja o izredno občutljivih zadevah, govorimo o izredno nizkih obrestnih mirah okrog nič odstotkov in ta situacija je izredno občutljiva za številne akterje na trgu. E, marže so znižene na minimum in vse to ima izredno močan učinek na delovanje trga. Če bi bile obrestne mire okrog 5 do 6 odstotkov, potem te razlike mm, od 1 mm, do 1,5 odstotka. Mm, morda ne bi bile tako bistvene, zdaj pri trenutnih obrestnih mirah pa postanejo življenskega pomena in zato moramo biti zelo pozorni glede tega, kaj se bomo v tem kontekstu in kako odločili. In drugič, kar zadeva ta konstantna sredstva, se je tudi v razpravi izkazalo, da so naša mnenja zelo razhajajoča. komisija očitno mora pravila igre bistveno spremeniti ob um, zajamčenih sredstvih v višini treh odstotkov eh, se predvideva tudi možnost za posebno obdavčitev, če bi to v določenih okoliščinah bilo potrebno, ampak sama bi rekla, ohranimo eh, sklade s konstantno vrednostjo za institucionalne uporabnike. Mislim, da bi se stvar lahko rešila na tak način. Ne razumem, zakaj ne. Institucionalni uporabniki bi um, namreč morali biti manj podvrženi um, tem izgredom v postopku vračanja sredstev pri tem moramo biti, poudarjam, zelo pozorni prav zaradi tega, eh, ker so obrestne mire v tem obdobju tako zelo nizke. Vsekakor mislim, da zakonodajalec ne bi smel uzakoniti takš finančnega inštrumenta na tak način, da bi ta postal zelo težko uporaben, pa čeprav se je njegova uporabnost in koristnost uh, že izkazala. Mislim, da so dokazi um, v podporo predlogu komisije premalo prepričljivi. Pa še nekaj za konec skozi govorimo o tem, da moramo spodbujati večjo rast in zaposlovanje. Zakaj bi torej morali sprejeti takšno zakonodajo, s katero bomo prepodili finančne storitve, ki pa jih v Evropi nujno potrebujemo? Tako da upam, da bomo vsaj v našem odboru in v naši skupini ohranili zdravo pamet. Hvala lepa. Bajc. Äh, Hvala lepa, predsednica. Na kratko še nekaj mojih točk, čeprav se nasplošno strinjam z Mičnom in Luling. Kar se tiče kapitalskega blažilnika, sem tu začrtanje, izredno začrtanje, kajti če bomo imeli blažilnik, bi celoten instrument KNVS postavili pod vprašaj. Vprašanje je potem, ali bi sploh to lahko obstalo na trgu, kajti mislim, da se to ne bi več izplačalo, saj sedaj ne. Kar se preobrazbe tiče, KNVS je v VNVS je, sem proti obvezojoči samodejni preobrazbi, vendar pa mislim, da bi morali imeti možnost, da pod določenimi pogoji to zagotovimo, vedno tam, kjer bo to potrebno in kjer se bo to izkazalo za praktično. Potem govora je bilo o ZDA, nadzorni organi ZDA se rano posvetujejo na to temo, glede denarnih trgov, skladih denarnega trga, v naslednjih mesecih lahko pričakujemo regulacijo. Vendar pa mislim, da moramo počakati na razvoj dogodkov v ZDA. Vedno znova moramo, moramo pomisliti o tem, kako bi nadaljevali, ali je resnično tempo pravšen tudi glede na naše obveznosti znotraj G20. Še zadnja točka. pravila vlaganja in diverzifikacije. Nekaj je jasno, ne smemo hoditi kot mačka, kot vere kaše. Kriza je vsekakor vse skupaj oslabila, zato so bolj stroga pravila pomembna. Vsekakor pa je potrebno v prihodnje zagotiti visoko raven sredstev. Pri nekaterih zadevah sem kritičen, Zato mislim, da je kakosno vprašanje posameznih razredov sredstev zelo pomembno. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Dejala sem, da bom spregovorila tudi sama, potem pa se bo lahko odzvala tudi komisija. Ne bom ponavljala tistega, kar ste že dejali glede KNVS-ju. Na splošno so moje predlogi spremem taki, da bi imela pristobina raje kot kapitalski breženik in pragove. V drugi strani pa mislim, da moramo imeti tudi zunanje kreditne ocene. Mislim, da se jih ne moramo kar tako iznabiti, da bi imeli potem samo notranje ocene. Potrebno pa je zagotiti tudi večjo preglednost če si ogledamo KNVS-je in dejstvo, da je Mario Dragi in tudi SRB to že komentiral, potem moram povedati, da čeprav je že nekaj časa minilo od tega, je še vseeno to temeljilo, koliko to razumem, na začetni analizi komisije o dokumentu ITME in od takrat smo imeli nadaljne objave prvotni vzorec je bil bolj smeren eh, proti ven v sem. In samo 12, skoraj 3 odstotke jih je bilo v EU in 5 od teh, to je nekaj več kot odstotek, je bilo takih, da so bili ponovljeni institucionalnim investitorjem. Kot je bilo že izpostavljeno, je to zelo pomembno za podjetniške finančnike, ki bi lahko uporabili KNVS-je. Potem smo imeli tudi postopek, ko smo imeli obravnavo primerov, samo takrat, ko je prišlo do več kot eno odstotnega prenosa sredstva v treh dnevih. Da pa moramo reči, da je 0,3 odstoten prenos pravzaprav običajen. In tako torej samo sledimo poslovnim praksam. Kar se tiče eh, lokalnih organov in nekaterih eh, dobrodelnih organizacij, ki bi naj tudi bile zajete v to zakonodajo, potem ta vprašanja postanejo pomembna, če govorimo o tem, da bi kaj prepovedovali. Enostavno, pač mora biti tako. En oložen evro, en dvignen evro. To ljudje razumejo, kot je Wolf izpostavil. Sredstev, ki jih ne bo, jih pač ne bo, ni gotovo, da bo to naroženo v KNVS, ne. Ta sredstva bojo donomenjena za banke. Kaj pa mislite, so, kaj se bo zgodilo, ko bodo srca otekala iz bank? Saj smo že to vse skupaj imeli. Saj se je to že zgodilo. Morali smo jamčiti za vloge. Jerska, še prav posebno, da ni prihajalo do bega. Torej bi ustvarili nekaj, kar bi bilo zelo, zelo škodljivo. Potrebno je torej tudi vedeti, da obstajajo omejitve glede schem za hranjenje vloge. ali nam bo pomagalo, če si ogledamo hierarhijo Berlina, če si želimo veliko več hranjenih vlog. Veliko je razlogov, zakaj si ne želimo, da bi ta sredstva bila namenjena bankam. Prav tako pa smo spregledali popolnoma dejstvo, da ni zahteve, da dobite svoje sredstva, svoje denar nazaj, če pogodbe predčasno končate. Ne smemo jih prepovedovati, reči moramo dobro, morda kaj ni delovalo tako, kot bi moralo, vendar pa potem lahko to modrost uporabimo za to, da jih preoblikujemo na boljši način, ne pa da jih kar prepovemo. Tudi sama želim izreči podporo predlogu svojega Paula Šmita, kar se tiče likvidnostnih omejitev. To so moje pripombe, sedaj pa komisija. Tilman ste to vi? Uh, yes, indeed, thank you very much. Uh, I shall be very brief and address... Hvala lepa. Kratek bom. Tri točke. Hiter dvig finančnih vlog, likvidnost najprej slebine in potem naši predlogi. Prva točka. To je enako tako KNVSM kot VNVSM. Seveda bi tukaj lahko prišlo do uh, tega, da bi ljudje množično dvigovali sredstva, če bi prišlo do kakšne potencijalne krize v določenem sektorju, še posebej v bančnem, vendar pa obstaja velika razlika. Stabilni kupni sklad ima večjo stabilnost, variabilni pa tega nima. Zato torej želimo ustvariti likvidnost dnevno in tedensko. To je ključno, tega ne smemo žrtvovati. Drugič razporeditev tvegen, to je ključnega pomena, če bo prišlo do eh, množičnega dvigovanja, ne sme biti vse preč osredotočeno in potem pri kupnih skladih tukaj imamo tudi še en dejavnik, dodatni dejavnik, stabilnost. To je potem potrebno z realnimi sredstvi tudi podkrepiti. Zato torej ta kapitalski bližilnik. Veliko smo slišali o kapitalskem bližilniku, da bi naj to nadomestili likvidnostne pristobine. V bistvu je to ista stvar kot kapitalske bržine, kaj ti plačujete dodatno za to, za blaženje. To bi seveda bilo možno, če bi šlo za stalni pojav, dokler je začasni, pa to ni res. Kriza je tudi pokazala, da dokler sponzorstvo ostane odgovornost, noben sklad ne bo sprožil, ne bo zaračunaval likvidnostnih pristobin. Tako da imamo nekaj pomislekov, da bi likvidnostna pristojbina lahko predstavila alternativno rešitev za kapitalske blažilnike. Um, Dobro, poročevalec, želite še enkrat besedo? E, kolega Zdanka Volentuse Komsten. Ja, zelo na kratko bi se želel zahvaliti kolegom za njihove pripombe in prispevke. Uh, In kot sem že sam napovedal, je tukaj cela vrsta pomembnih točk, pri katerih eh, se naša mnenja razhajajo. Vsekakor pa glede glavnih točk, predvsem eh, glede konstantne vrednosti sredstev v skladih, mislim, da se bomo morali še dogovarjati. Nismo še blizu dogovora, ampak nekako bomo že. Vseeno pa bi še nekaj želel povedati. Uh, priporočilo je bilo pripravljeno leta 2013 s strani Evropske centralne banke. Gospod Draghi je bil tudi tukaj in nam je uh, povedal, da bi se oni strinjali s prehodom na uh, sklade z variabilno netovrednostjo. To nam je povedal oktobra lani, to ni tako daleč nazaj. Uh, tudi sam sem prebral to harvardsko študijo. Ta študija je Eh, bila pripravljena decembra 2013 in seveda, če želite, jo lahko prepošljem vsem poročevalcem v senci. No, prihodnji teden na začetku bomo eh, organizirali sestanke s poročevalci v senci eh, z namenom, da bi proučili točke, pri katerih se naša mnenja preveč razhajajo in upamo, da bomo lahko naredili kakšen korak naprej v zvezi s to temo. Zdaj pa, kar zadeva ZDA, eh, ki ste jih omenili. Sami si želimo nasprotno in ne tega, kar imajo v ZDA. Mislim, da ni dobro, da vedno capljamo za njimi. Mislim, da bi morali opredeliti svoja stališča in če bi morali določiti Naša zakonodajna pravila pa sem sam seveda pripravljen se povezati tudi z našimi ameriškimi kolegi, zato da bi ugotovili, kje so oni s svojim dosjejem in kako ga nameravajo peljati do konca. Ampak ne bi pa zaradi tega želel zaustavljati našega dela. Hvala. Hvala lepa. Glasovanje torej, če bo šlo 12. februarja z namenom potem glasovanje v plenumu aprila. Mislim, da bomo v aprilu glasovali kar cel dan, vsak dan. Tako da hvala že naprej. Zdaj pa gremo naprej. Točko 12 smo torej preložili, kot rečeno, tako da gremo kar na točko 13. Evropski dolgoročni investicijski skladi. Bolje ali manj isti akteri, poročevalci, poročevalci v senci gre za obravnavo predlogo sprememb k poročilu Rodi Kraca in Rodi, besedo ti kar predajam, izvoli. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους για την, το ενδιαφέρον και τη Χαλά λίπα. Jaz bi se najprej želela zahvaliti kolegom za izražen interes in za sodelovanje pri pripravi tega poročila. E, 294 predlogov sprememb je bilo vloženih, med njimi tudi moj. In končno glasovanje je predvideno, kot veste, za 17. februar. Danes bom proučila predhodno te predloge sprememb in prihodnji teden bomo pripravili tudi vsebinske predloge, o katerih bomo razpravljali s poročevalci v senci. Vprašanje, s katerim so se kolegi predvsem upravljali, je naslednje. Ali lahko V te sklade vstopajo tudi družbe, ki kotirajo na borzi in to v višini 70 odstotkov izbrane vrste kapitala. Nekateri govorijo, da bi to moralo biti omejeno na MSP-je in to v skladu z opredelitvijo komisije. Drugi predlogi sprememb imajo za cilj, podjetja, ki kotirajo na borzi v višini kapitalizacije milijarde evrov in z izbranimi aktivnimi sredstvi. Zdaj pa se seveda postavlja naslednje vprašanje, katere izmed teh družb, ki kotirajo na borzi, bi lahko bile izbrane. Saj nasplošno gledano je povpraševanje se strani teh družb konstantno, vendar pa bi morali odgovoriti na vprašanje, za katere bi to moral, bi, bi naj šlo. Sama pa mislim, da bi morali tudi PMS-e, ki um, MSP-je, ki kotirajo na borzi, uh, v to vključiti, saj imajo predvsem slednji uh, potrebo po sredstvih. Potem pa še nekaj, odkup. Ta poskus, da bi ta nov inštrument postal privlačnejši, je povezan z možnostjo, da bi lahko omogočili odkup pravic. Nekateri bi namreč bili vezani tudi na dospelost tega sklada. In tukaj imamo zdaj tri možnosti. Ena je, da se ne podelijo nobene odkupne pravice, druga je, da bi odkupno pravico dali vsem, uh, akterjem na trgu, tako institucionalnim kot neinstitucionalnim, zato da bi pri atraktivnost tega mehanizma povečali in tretjič neka srednja pot in sicer podelitev odkupnih pravic pod določenimi pogoji. In v to smer gre tudi moj predlog. Zanimiv predlog je podal tudi Jean-Paul Gouzes v zvezi z možnostjo, da bi zmanjšali um, kapitalska sredstva v obdobju, v življenskem obdobju tega sklada, kar bi omogočilo tudi izstop eh, nekaterih aktivnih sredstev. Drugi zanimiv predlog zadeva ta življenski ciklus Eh, tudi sama sem zainteresirana za to, da bi ga kronološko opredelili. Čeprav imamo primere, v katerih ne bi imelo velikega smisla, da bi ta življenjski ciklus podaljševali, druge pa, kjer bi to bilo smiselno. Ključno vprašanje torej je, kako naj zagotovimo dolgoročnost tega sklada. Življenjski ciklus bi morali opredeliti z številom let, razmisliti bi morali o perspektivah, ki jih to ponuja in predvsem bi morali razmišljati tudi o tem, kako bo upravljalec glede ob upoštevanju pričakovanj vlagateljev lahko na to vplival. Torej, o tem se bo treba odločiti. Um, še veliko drugih pripomp izhaja iz uloženih predlogov sprememb in vseh še nisem mogla proučiti, ampak še e, nekaj bi izpostavila in sicer možnost uh, vzpostavitve skladov za posamezne sektorje, ki bi bili zelo zanimivi za vlagatelje, vendar pa ne za zasebne vlagatelje. Tako da se tu poraja možnost, da bi imeli tako institucionalne, torej vlagatelje iz javnega sektorja, kot tudi zasebne vlagatelje v istem skladu, ali pa druga možnost, da bi imeli dva različna. Na to se je pojavilo tudi vprašanje evropske usmeritve teh skladov. Sama mislim, da bi morali zastaviti sklad um, v razmerju 60-40, torej 60 Evropska unija, 40 izven Evropske unije. Podan pa je bil tudi predlog, da bi to razmerje bilo določeno v višini 50-50. Mislim sicer, da to vprašanje ni bistvenega pomena. Poskusi, poskušati moramo namreč najprej uresničiti naše investicijske cilje, cilje znotraj Evropske unije. Eh, ampak za namen razprave pač mislim, da je morda primernejše razmerje 60-40. Eh, drugi predlogi tudi ponujajo možnost, eh, večjo možnost posojil za te sklade. Pri tem se sama bolj podpiram predlog komisije in ne predloge podane v amandmajih. Predlogi so bili podani in sicer predlogi za možne sankcije v primeru eh, nespoštovanja uredbe. Ne vem, če ima to velik smisel, saj so že v predlogu za objete dovolj zadovoljive sankcije za te primere glede upravičenih sredstev, pa nekateri kolegi menijo, da naj ta ne bi zadevala nepremičninskega sektorja, drugi, da naj ne bi zadevala um, organov za kolektivne naložbe. Vsekakor tu imamo več možnosti in moramo pokazati tudi določeno prožnost. Potem še nekaj okrepitev socialnih in okoljskih kriterijev. Torej mislim, da nam tukaj ni treba težiti še k bolj zavezujočemu značaju teh določb. Zakonodaja je glede okoljskih vidikov že precej e, stroga. Kar zadeva socialne kriterije, pa so ti predvideni, vendar pa to ni bistveni cilj. E, niti namen tega sklada, ki ga želimo ustanoviti. Tako, eh, to so glavne ideje oziroma eh, pripombe, eh, ki jih zdaj lahko podam ob hitrem pregledu uloženih predlogov sprememb. Pričakujem pa še seveda dodatne predloge strani kolegov in konstruktivno sodelovanje na sestanku prihodnji teden. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine SD, Said ponovno. Uh, um, hvala lepa. Najprej hvala poročevalki za upravljeno delo. Zdaj čakamo na osnotek kompromisov, da bomo lahko upravili tudi bolj poglobljeno razpravo na to temo in dosegli tudi nek napredek. Nasplošno se strinjamo s tem predlogom. Pomembno je namreč, da ta predlog sprejemo, da bodo lahko dolgoročni veselski skladi zaživeli. To je pomemben način spodbujanja gospodarstva in tudi eh, oživitve financiranja strani bank. Pomembno je, da se osredotočamo na resnične infrastrukturne projekte. Nismo pa naklonjeni povezavi z drugimi cilji. Mislim, da imamo za to na voljo druge uh, inštrumente. Kar za uh, deva um, ehm, tako imenovano sekuritizacijo, to je pomembno, da ostane transparentno. Kar zadeva življenjski cikl sklada. To je delno povezano tudi z vrsto investitorjev, o kateri govorimo. Eno so institucionalni investitorji, drugo individualni investitorji. In mislim, da moramo predvideti drugačna pravila za izstop iz sklada za ene in druge. Ne smemo pozabiti, da bodo investitorji, ki so omogočili oziroma ki so se opisali v sklad, ogroženi, če bodo ustanovni investitorji v večjem številu izstopili. Torej, če vstopate v takšen sklad, morate vedeti, kaj počnete, kaj te gre za dolgoročni sklad in to seveda ima tudi določene posterice za tiste, ki vlagajo. Toliko. To so tiste vprašanja, ki jih je treba rešiti in ki so za nas eh, ključne. Hvala. Uh, Hvala. Wolf, na mesto Filipa. Ja, govoril bom v imenu kolega Debakerja, ki se upravičuje za svojo odsotnost danes. Pa samo prebral, kaj je zapisano v njegovem dopisu, nisem imel priložnosti z njim osebno pogovoriti. Torej pravi takole. Že med drugima dvema razpravama, ki smo jih imeli na to temo, je dejal, da pozdravlja to pobudo Evropske komisije in eh, se načelno strinja. Strinja se z odborom za eh, industrijo, da je potrebno premostiti to vrzel na področju dolgoročnih investicij za spodbujanje eh, gospodarsko, socialno in okoljsko vzdržne rasti. Kot je zapisano v poročilu o MSP, jih je odvisnost od kreditiranja bank v EU izjemno visoko in zato moramo narediti premik k diversifikaciji struktur financiranja. Pa gospod Dobakar meni, da moramo pri tem upoštevati dvoje. Kot prvo, trenutno se soočamo s pomankanjem dolgoročnega financiranja in veliko investitorjev ima interes v eh, investicije dolgega, dolgoročnega značaja. Eh, moramo poštevati drug vidik, to so evropski predpisi. Zaradi krize imamo zdaj več predpisov in bolj stroge predpise, kar seveda načeloma podpiramo, ampak eh, kumulativno ta zakonodajna ne pomeni, da je manj zanimivo za zasebne investitorje, da financirajo dolgoročne projekte. Naj vam dam primer. V razpravi o predlogu PRIPKIT eh, smo predlagali nekakšno oznako za takšne eh, sklade. To ne bi pomenilo potem dolgoročni investicijski skladi, ne bi bili namenjeni za individualne investitore. Če je namen dati individualnim investitorjem dostop do teh skladov, tega cilja ne bomo dosegli. Prav tako zakonodaja, kot je zdaj predlagana, ubira pristop uravnilovke, ne glede na to, ali ste eh, Eh, investitor posameznik, mali, veliki investicijski, eh, institucionalni investitor in to ne bo pripomoglo k rešitvi. Različne investitorje z različnimi potrebami moramo obravnavati na različne načine. Zaključek torej je ta, da ste zdaj sprejeli amandmaje gospoda Debakara, ki so se odločili na več fleksibilnosti eh, za odpiranje ali zapiranje eh, nabora upravičenih sredstev in investicij za različne ciljne skupine da se torej odločimo, ali ne bo to odprto za vse investitorje ali zgolj za eh, profesionalne institucionalne investitore. Gospod Debaker zato upa, da boste poročevalka lahko upoštevali njegove amenoje pri pripravi kompromisov in seveda je vedno pripravljen tudi na razpravo o teh predlogih z vami in eh, predlagam tudi, da ta dokument kar predam kolegici Kraca, ki je poročevalka. Hvala. Hvala lepa. Filip, v imenu zelenih, ponovno. Ja. Danes je moj dan, zgleda. No, najprej naj povem, da nam je kar všeč predlog komisije v sedanji obliki. V bistvu je namenjen temu, da se zagotovi mm, investitorjem, ki so nekoliko bolj potrpežljivi, možnosti za investiranje. Kakršnakoli skrb usmerjena v spremembo cilja te zakonodaje se nam zdi čudna, kajti ogromno drugih stvari je, na trgu, ki ponujajo možnosti. Tu pa želimo motivirati potrpežljive investitorje in ne želimo se odmikati od eh, te usmeritve. Strinjamo se v osnovi torej s predlogom komisije, želimo edino, da se zahteve v tej zakonodaji dejansko spoštujejo na dovolj razumen način, kar zadeva doseganje ciljev. No, uložili smo celo vrsto amandmajev, ne bi zdaj šel skozi njih vse, ampak vendarle bi jih eh, nekaj omenil. Želimo seveda ukrepiti informiranost, vnaprejšnjo informiranost, to je amandaj 1, 3, 6, 1, 3, 7 in 1, 4, 6, kakor tudi informacijo o evoluciji investicije, napredku investicije in strošku za investitorje. Želimo, da. se preverja, ali upravljalci teh skladov spoštujejo zakonodajo, eh, ali so jo spoštovali tudi v svoji preteklosti, tako da se prepričamo, da bodo takšne dolgoročne investicijske sklade vodili ljudje, ki imajo ustrezne kompetence za to. Prav tako menimo, da, je, da so dolgoročne investicije eh, neobčutljive na hm, fluktuacije valutnih eh, trgov in eh, inflacijskih pritiskov, eh, tako da je možno uporabiti tudi določene hedge sklade, za, ampak samo za zavarovanje pred dejanskimi tveganji, ne pa za, da bi umetno napihovali donose sklada. Prav tako je potrebno okrepiti podporo realnemu gospodarstvu. Menimo, da so investicije v razvojne banke pomembne. To je pomemben odstotek evropskih investicij ki bi morali iti v to smer, to se nam zdi dobro za mnenje, da so investicije v eh, opravljitne sredstva eh, ustrezne, če se zagotovi realni denarni tok, torej kot John Paul Gozes pravi, mora iti tu za dolgoročna eh, opravljitne sredstva. Nekoliko nas skrbi, da bi investicijska pravila lahko opustili za celotno trajanje takšnega sklada, če njegovo trajanje manj kot pet let. Pomembno je, da ta pravila velja vsaj za polovico življenjske dobe dolgoročnega investicijskega sklada. Ne razumemo, zakaj se je komisija ognila režimu sankcij za uh, kršitev pravil v zvezi z dolgoročnimi investicijskimi skladi, ker ti ta pravila so drugačna kot pri drugih skladih in pomembno bi bilo, da se sprejmemo na to smerno. In na zadnje vidimo tudi problem z eh, kotacijo dolgoročnih skladov, kajti eh, eno je upravljanje cene sklada, drugo eh, upravljanje dolgoročne vrednosti eh, sredstva, na katerih ta sklad temelji. Tako da po našem mnenju borze niso ravno dolgoročno usmerjene, ampak bolj kratkoročno usmerjene, tako da tu vidimo nekakšen konflikt perspektive, če že ne interesa. Prav tako podpiramo celo vrsto amandmajev, ki sicer niso naši, kar je že kar običajem amantmaja gospe Luring in gospoda Debakarja v zvezi z kršitvami zahtev po diverzifikaciji, torej da se omogoči nekaj časa za popravo situacije. Pa tako se strinjamo z amantmajem Žona Pola, ki izkazuje zaskrbljenost eh, nad eh, tem, da morajo skladi izpolnjevati kriterije za vse tri leta. Potem amantmaj ELS in ALDE o spremembi izteka dolgoročnega investicijskega sklada na podlagi soglasja investitorjev, tudi to lahko odpremo. Imamo pa težave z nekaterimi drugimi amandmaji, še posebej tistimi, ki so usmerjeni v to, da bi omogočili tudi individualnim investitorjem investicije v eh, DISE. Mislim, da ne smemo tu mešati ciljev. Najboljši način, kako individualni investitorji lahko investirajo v te sklade, je preko akvapajev. Ti so dobro regulirani, obstajajo, njihov namen je privabiti male investitorje, zagotavljajo vso možno zaščito in nič ne preprečuje usicom, da bi investirali v dolgoročne investicijske sklade. To je po našem mnenju prava smer, na mesto, da zagotavljamo ne vem kakšne vse varovalke v to uredbo, saj je vse skupaj že urejeno z NKVP. Tako da, da ne bi stvari preveč eh, komplicirali, predlagam, da gremo po tej poti. Ne vidimo tudi potrebe po eh, sproščanju pravil za bolj formalizirane skupine investitorjev, sajt kamari, nekateri drugi, amandmaj, alde, NLS, so usmerni v ta isto smer. Tu vedimo, da morajo profesionalni investitorji eh, seveda zasledovati druge cilje. Eh, kot jih zasledujejo dolgoročni medijski skladi. Ogromno je drugih produktov na trgu, ki lahko zadovoljijo te njihove potrebe, tako da mislim, da nima smisla zdaj spremenjati te uredbe za njihove potrebe. Pa tako ne vidimo nobene potrebe potem, da bi eh, dovolili kar eh, vsakemu hm, upravljati drugih skladov, da upravlja tudi dolgoročne investicijske sklade. Prav tako se ne strinjamo z amandmajem Astrid Dulin glede tega, ali politika porazdelitve prihodkov lahko vpliva na prihodnje upravljanje takšnega sklada. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Jean-Paul Kozes in Astrid Luling. Mislim, da smo s časom kar redu. Astrid, ti moraš potem oditi, tako da Jean-Paul dobi besedo prvi. Vsem so všeč tvoji amandmaji. Hvala gospa predsednica. Nekaj pripomp. E, na to pa tudi rodi hvala, da smo lahko tako dobro sodelovali pri tem. Mislim, da je cilj oblikovanja teh skladov res koristen in hvale vreden, vse pač glede na to, da imamo težave z dolgoročnim financiranjem predlog spremembe, ki sem ga podal in sicer ta, da bi področje uporabe razširili tudi na družbe, ki kotirajo na, na borzi, bi omogočil potem bolj učinkovite uh, tehnike vodenja, dopo, dopolnjen pravilnik za delovanje in seveda še možnost znižanja kapitala v času uh, obstoja tega sklada. Torej, zakaj? Tukaj gre za zaprt sklad, ki naj bi obstajal za neko določeno obdobje in seveda bi v tem obdobju bilo možno tudi znižati njegov kapital zaradi prerasporeditve sredstev po odkupu sredstev se strani tistih, ki v skladu več ne bi želeli biti. Tako da mislim, da je treba ohraniti to prožnost, ki ne vpliva slabo na dolgoročnost eh, sredstev, temveč omogoča neko večjo prožnost, kar je lahko bolj privlačno za ulagatelje. Toliko v zvezi z mojimi glavnimi predlogi sprememb, vsekakor pa zaupam poročevalki, da bo eh, pripeljala ta dosje eh, do konca in znala oblikovati primerne predloge, saj je to zelo pomembno za delovanje podjetij v Evropi. Gospa Luling, hvala, gospa predsednica. Mislim, da eh, niti ni potrebno ponavljati v tej razpravi, da je cilj takega dolgoročnega evropskega sklada v tem, da se ponudi kapital, eh, na voljo za, za realno gospodarstvo, kjer to lahko pripelje do pozitivnih učinkov, predvsem zato, ker uh, smo priča veliki nelikvidnosti na tem trgu. Torej, to, da bi omogočili vlagateljem izstop iz sklada pred zaključkom njegovega življenjskega obdobja se glede na te cilje zdi protislovna možnost. O tem smo že govorili eh, tudi v primeru eh, nepremičninskih skladov, kjer bi taki izstopi iz sklada lahko ogrozili življenje sklada samega in tudi um, vlagatelje saj bi v tem primeru zadnji vlagatelji, ki bi zaprosili za sredstva, eh, ostali praznih rok. Seveda sem že ugotovila, da se vsi kolegi ne strinjajo s tem stališčem. Um, ampak mislim, da v tem istem smislu, torej z istim ciljem, da bi omogočili sredstva in hkrati omogočili delovanje takega sklada, bi mogoče lahko našli neko rešitev in sicer omejitev uh, vstopa v sklad za vlagatelje, ki bi morali vložiti toliko in toliko sredstev ali kako drugače. Tudi ta prak, ki smo ga že določili, mislim, da je okrog 100 tisoč evrov. Potem pa še, kar zadeva samo tveganje. Zasledila sem, da nekateri kolegi Danuta Hübner, Depak, Smet, Tomas Mann in še drugi ravno tako navajajo podobne kriterije. Vsekakor pa želim povdariti, da gre tukaj za evropske sklade, torej gre za uh, vzpostavitev evropskega trga za dolgoročno financiranje. Zato bi potrebovali tukaj nek evropski potni list, namreč da bodo vlagatelji um, in zato je omejitev v smislu, da bi tukaj lahko sodovali samo veliki vlagatelji, po mojem mnenju, protislovna. In uh, vsi predlogi sprememb, ki se na to nanašajo, se mi zdijo problematični. Uh, potem imamo predloge sprememb v zvezi s porazdelitvijo prihodkov. Pri tem pa bi morali razmišljati tudi o možnosti, porazdelitve začetnega vloženega kapitala. Ne nazad, glede na to, da je cilj tega skladja predvsem v tem, da bi se zvišala kapitalska sredstva namenjena za financiranje dolgoročnih projektov, bi morali imeti možnost, da bi tak alternativni sklad poimenovali kot dolgoročni evropski investicijski sklad. S tem bi omogočili transverzalne naložbe, pa tudi izvajanje ekonomije obsega. Poleg tega pa tudi diverzifikacijo, s čimer bi lahko učinkovito izpolnili prvi cilj. Ne na zadnje gre tukaj predvsem za zbiranje kapitala, za izvedbo projekta, pri čemer pa ni prepovedano vlagati izven Evropske unije ter seveda uh, upoštevati socialne in okoljske kriterije. V, v zvezi s tem se z zelenimi povsem strinjam. Saj bi omejitve na tem. Oziroma ne, če bi na tem področju imeli omejitve, bi to številne vlagatelje verjetno odvrnilo od njihovih namer. In v istem smislu, torej za namenom zagotovitve uspeha, bi sama in tudi kolegi predlagala, da se omogoči ulaganje v kvalificirana aktivna sredstva. To pa lahko poteka preko alternativnih investicijskih skladov, ki imajo na voljo samo kvalificirana aktivna sredstva. Tako, toliko o vsebini mojih predlogov sprememb. Mislim, da bi ta sklad moral biti res uspešen sklad in zaradi tega menim, da bi morali te predloge sprememb upoštevati. Hvala. Um, Hvala lepa. Komisija je tu, časa imamo nekaj, tako da komisija. Izvolite. Ja, čisto na kratko. Običajne tri stvari, ampak tokrat je to vse medsebojno povezano. Veliko smo slišali o e, možnostih izplačil za nekatere ali za nekatere ali za nikogar, podaljšanje življenjskega cikla in pa e, sekundarni trgi in pa kotacije. Vse to je medsebojno povezano, kajti tu gre za nelikvidnost samih sredstev, na katerih tiskali temelja. O tem smo dolgo in uh, močno razmišljali in tu v tem primeru pač eh, ne moremo se iti dolgoročnega investitora in imeti kratkoročne možnosti izplačila. E, tu se strinjamo in enako uh, velja tudi za uh, sklade, nepremičninske sklade, uh, ki so v preteklosti tudi odpravili to prakso. Pomembno je torej, da se opredeli življenjski cikl. Ta se lahko sicer spremeni, tako da sklad še naprej lahko ostane pri življenju, ga ni potrebno likvidirati, ampak tem se, s tem se morajo strinjati vsi investitorji in eh, tisti, ki se ne strinjajo, morajo imeti možnost odhoda. Ampak to je dober kompromis, kratki imamo prvotni življenjski cikl, ki se ga potem lahko obnovi pod pogojem eh, splošnega soglasja. Torej. Strinjamo pa se, da je kotacija teh eh, sredstev in njihovih eh, deležev na sekundarnem trgu dobra možnost za zagotavljanje likvidnosti eh, za investitorje, ne da bi upravitelja sklada bremenili z odprodajo sredstev, če nekdo želi oditi, če pač ta investitor lahko najde kupca na sekundarnem trgu. Zato smo uvedli to možnost sekundarnega trga. Zelo smo temu naklonjeni to, kar omenja Filip Lambert, namreč da sekundarne eh, trge bolj vodijo tudi kratkoročna perspektiva kot dolgoročna. To bomo preučili, ampak vendarle lahko povem, da smo naklonjeni trgovanju na sekundarnem trgu. To je način, kako zagotoviti likvidnost za investitore, namesto da se bremeni upravitelja sklada z uh, eh, vse čas eh, spreminjajočimi se investitorji. Hvala lepa. Naj samo povem, da sem si izmislila nekaj, če mu pravimo retail ripov za začasne umike, ampak dobro, ne bom vas s tem eh, bremenila, to je neka zamisel, ki se mi je porodila, ne vem ali sploh lahko funkcionira ali ne, ampak zdi se mi zanimiva zamisel, da bi na ta način lahko več ljudi uh, privabili v dolgoročne investicije in da bodo leti izstopali iz te skladov le v zelo nujnih primerih. Želi še kdo besedo, morda če ne, potem besedo dobi zopet poročevalka Rodi.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 tako velikih razhajanj glede tega. Določene stvari bomo morali prilagoditi in popraviti in mislim, da bomo tako lahko dosegli kompromisni dogovor prihodnji teden. Tako da najlepša hvala tudi komisiji ter za podporo eh, pri tej izmenjavi mnenj. Hvala. Okay, Dobro, hvala lepa. Naj vas samo spomnim, kot je delala poročevalka, naš namen je glasovanje v odboru 17. februarja. In, uh, potem plenom aprila. Pod razno nimamo nič, naslednja seja je ponedeljek 27. januarja od 15. do 18.30. Hvala vsem in eh, s tem smo tudi zaključili današnjo sejo.